je jasen, ali ima kdo kakšne pripombe na zapisnik eh, zadnjega zasedanja. Če ne, lahko štejemo, da je to sprejeto. Naslednja točka na dnevnem redu pa je razprava o primeri kršito človekovih pravic, demokracije in načela pravne države. Najprej bomo razpravljali o razmerah v Džibutiju. Najprej bom dal besedo gospodu Tenoku za dve minuti. Gospod predsedujoči, morda eden od redkih v tej hiši, ki sem obiskal Džibuti, bi rad povedal kolegom, da je v tej deželi veliko stvari, ki bi jih lahko priporočili, predvsem mešanica francoske, afriške in anglosaške kuhinje, vendar obstaja tudi veliko pomankljivosti pri vladanju. Eh, unitaristični režim zatira osnovne človekove pravice, zavira delovanje civilne družbe in političnih oporečnikov. Eh, sam, ko sem bil na obisku v rogu Afrike, sem jasno povedal, da se je treba lotiti lotiti teh zadev, eh, predvsem na način, da se konsolidirajo in spostavijo dejanske demokratične institucije ob spoštovanju vladavine prava in človekovih pravic. Sedaj eh, poslušamo navedbe o široko razširjenih goljufijah, o številnih eh, zatiranih demonstrantov in da je veliko političnih zapornikov, najmanj 60, za katere vemo. Februarja je sicer bilo ugotovljeno, da se ni spoštovalo kandidature vseh opozicijskih kandidatov, čeprav je bilo že veliko bolje kot prej. Upamo, da so se organi oblasti končno odločili za dejanske korake proti pravi demokraciji in to lahko podpremo. Eh, lahko pa rečemo tudi, da so veliko napredovali v boju proti eh, terorizmu, v svoji pomorski eh, politiki, tudi v sodelovanju z drugimi mednarodnimi misijami in organizacijami vendar to ni dovolj. Še vedno moramo nadaljevati z diplomatskimi pritiski, da se izpustijo na prostost vsi disidenti, politični oporečniki in nasprotniki režima. Sam menim, da bi morali v Somaliji in v Džibutiju Eh, in v drugih državah iz roga Afrike doseči, da bi bile vse te države neodvisne in samostojne in demokratične in mi jim bomo nudili pomoč, da pridejo do tega celja. Najlepša hvala, gospa Nilsen. Hvala predsedujoči. Vse, kar se dogaja na tem, tem področju se kriminalizira, vendar se enih stvari praviloma ne omenja, še zlasti, kako se ukrepa proti ženskam. Nikoli se ne omenja žensk, niti kadar gre za hude primere zlorab, ko se jim onemogoča politično udestovanje, ko se jih posiljuje in posilstvo je pravzaprav tam eno od običajnih sredstev prepričevanja, če lahko tako rečemo. Tudi kadar je šlo za zadnja pogajanja v zvezi s človekovimi pravicami, se posilstev in drugih dejanj zoper spolno nedotakljivost sploh ni omenjal. Tudi varnostni svet, v, ki je zasedal prejšnji teden, je omenil te zadeve zgolj mimo bežno in pozivamo vse, ki, ki lahko vplivajo na situacijo, da prisilijo k podpisu deklaracije, rezoluciji, tiste, ki se delajo, da ne vidijo teh težav. Ženske se soočajo s hudimi težavami, z zatiranjem in nimajo nikakršne možnosti, da bi se pritožile. Eh, in eh, večinoma gre za pritožbe proti vojakom in pripadnikom oblasti, ki se tako ali tako porinejo stran in jih nikoli ne obravnavajo. Veliko je žrtev, ki se jim odreka pravično obravnavo in če take pravice ne bomo dosegli, potem je nemogoč napredek države. Najlepša hvala, gospod Preda. Najlepša hvala, predsedujoči. Džibuti je pomembna zaveznica Evropske unije v boju proti terorizmu in proti piratstvu na morju v rogu Afrike. Situacija v tej državi je pravzaprav taka, da je mednarodna skupnost v glavnem indiferentna do nje. Poročevalci brez meja tudi pravijo, da gre za pravo črno lukno, kadar gre za obveščanje in poročanje. Vendar ne moremo ignorirati tega, kar se je dogajalo v zadnjih mesecih v Džibutiju, še zlasti po zakonodajnih volitvah eh, februarja. Tisto, kar bi moralo biti v bistvu korak naprej demokratizaciji Džibutija, ko je opozicija prvič zmagala na volitvah, po tem, ko je predsednik Gueleh prevzel položaj, v bistvu ni dovolj, ker je prišlo tudi do oporekanja rezultatom strani opozicije in eh, potem je sledila cela vrsta aretacij in tudi sodnih ukrepov proti številnim pripadnikom opozicije. Objava rezultatov eh, volitev se je tudi izkazala za goljufivo. Svoboda izražanja je tudi milo rečeno, krhka in ta situacija je tudi vedno slabša, saj se zapira vedno več novinarjev, ki so blizu opozicije. Evropski parlament mora jasno in glasno spregovoriti in pozvati oblasti v Džibutiju, da prenehajo s tovrstnim zatiranjem, da osvobodijo politične zapornike in da se lotijo dejanskega dialoga z opozicijo, zato da se premaga ta kriza. To je bila sicer obljuba, ki jo je eh, predsednik Gueleg dal prejšnji teden in eh, Evropska unija bi morala v zvezi s tem sodelovati z regionalnimi organizacijami in mislim, da bodo naši dobri odnosi z Džibutijem eh, lahko koristni pri uveljavljanju demokratizacije. Hvala lepa. Naslednja je gospa Veržja. Se opravičujem, pravi predsedujoči. Gospod Takula je najprej na vrsti. Kidoksija, arvoza, Najlepša hvala, predsedujoči. Situacija v Džibutiju je res težavna. Ko razmišljamo o tem, kako bi lahko vplivali na situacijo v rogu Afrike in na spremembe, se moramo najprej spomniti, kaj je naša prvotna naloga. Eh, širiti demokracijo demokracijo, svobodo izražanja človekove pravice v svetu, ne le v Evropski uniji. In pomembno je, da to uveljavljamo še naprej. To so naše vrednote, ki jih moramo deliti tudi z drugimi državami. Prav jasno je, da moramo na tem ustrajati tudi, če govorimo o Džibutiju. Eh, še zlasti v situaciji, ki je nastala po volitvah v februarju, ko je prišlo do številnih aretacij, težav v zvezi s človekovimi pravicami, pravice žensk so tako ali tako neobstoječe in obstajajo tudi množiča posilstva, ki se dogajajo stalno. Seveda smo se s tem začeli že zgodaj ukvarjati in se odzivati na to, vendar je to le eden od izzivov, s katerimi se soočamo v številnih državah, kjer prevladuje islamska kultura in kjer se na ženske pravice gleda povsem drugače. Uh, tako da moramo kot Evropska unija ustrajati in biti aktivnejši eh, s svojim delom na tem področju v teh območjih, predvsem z izobraževanjem, usposabljanjem in le tako lahko pripeljemo tja spremembe. Res pa je, da se treba zavedati tudi številnih političnih pritiskov, ki so potrebni za to, da dosežemo, da se bodo eh, razmere v zvezi s človekovimi pravicami tam izboljšale. To pa velja tudi za pravice žensk potrebujemo tudi koherenten pristop, eh, vendar če bomo samo pošiljali denar in pisali rezolucije, to ne bo dovolj. Namreč moramo doseči, da bo delovala civilna družba in le skozi izobraževanje in osveščanje bodo ljudje lahko počasi dojeli, kaj pravzaprav pomenijo človekove pravice, kaj je demokracija. In to je ponavadi isti problem posod, ko se pogajamo o zadevah, uveljavljamo nek zahodnjaški koncept, ki ga oni ne morejo dojeti. Hvala lepa, sedaj pa je na vrsti gospa Veržje. Hvala, predsedujoči. Najprej eh, bi rada povedala, da sem zadovoljna, da se ta parlament končno ukvarja z rezolucijo na temo človekovih pravic v Džibutiju. Namreč tu je prišlo že tolikih kršitev tako dolgo časa, da smo nehali posvečati pozornost temu območju. In tu je dejansko strateško pomembno območje, vsi se zavedamo tega, da je to pomembno ne le za Evropsko unijo, tudi za Japonsko in Združene države. Ko berem to resolucijo, moram priznati, da se moramo zavedati tudi številnih vojnih baz, ki se tam nahajajo in da je že to nekaj, kar vpliva na razvoj te države. Eh, diktatura je bila tu sicer dejstvo že odnegdaj in eh, tudi ljudstvo se je na to že lahko rečemo žal navadilo. To je pa tudi najrevnejše ljudstvo daleč na okoli. Okoliščine življenja so naravno dramatične in najbolj prizadevajo ženske ki eh, so še vedno žrtve maličenja spolnih organov, kar je redna praksa v teh državah. Poleg tega prihaja do rednih eh, posilstev še zlasti strani pripadnikov vojaških sil. Tudi mladi, mladeniči in mladenke, ki se udeležujejo eh, uporniških gibanj, so pogosto žrtev zlorab moramo se lotiti teh zadev bolj eh, sistematično. Res je, da je prišlo do prvih tako rekoč demokratičnih volitev, vendar obstajajo še vedno dvomi o tem, kako realni so bili objavljeni rezultati. In vse to se pozna na življenju v Džibutiju. Represija je dejstvo, nasilje je stalen pojav, imamo znane primere, na zadnji je bil primer 24-letnega Jusufa, ki je bil sistematično mučen in zlorabljan v zaporu. Več je prijav eh, številnih zapornikov, med njimi je tudi gospod Farah, vodja opozicije. Nekaj pa jih je bilo na novo zaprtih že tekom tega tedna. Treba je pritisniti na organe oblasti, da se poiščejo miroljubne rešitve in da se preneha s tovrstnim zatiranjem. Možda kaj se, Arsen Kovet, kazi. Hvala lepa. Gospodi Kajzer, hvala lepa predsedujoči. Mislim, da vsakdo lahko gleda na Džibuti tako, kot si ga želi videti. Vsak ima pravico do svojega mnenja. Uh, slišala sem sicer tudi o membo francoske kuhinje, ki jo je omenil gospod Penok, vendar naj vam rečem, da uh, s tem najbrž ni mislil pomoči v prehrani, ki se jo nudi eh, več kot 124 tisoč lačnim, kar zagotavljamo tudi mi preko eh, ustreznih organizacij Združenih narodov. Glede svobode tiska in izražanja je Džibuti. Na 160. mestu od 179 držav, v katerih se poroča, načeloma lahko rečemo, da se situacija ne izboljša bistveno, čeprav se nahaja na zelo strateško pomembnem mestu, kar je pomembno seveda tudi za nas. Mislim, da je naravnost nedopustno, da dopuščamo tak razvoj dogodkov, ki nikako ne vodijo demokratizacijo lahko rečemo, da je prišlo do določenega napredka, ampak vsekakor je eh, nenormalno, lahko rečem, da že od eh, volitev eh, v mesecu februarja nismo ukrepali prav ničesar, čeprav obstajajo določeni resni dvomi o legalnosti in o realnosti objavljenih rezultatov. Torej, recimo, da poskušamo vsaj od februara že doseči neko nujno resolucijo, in minilo je toliko časa in nič se ne dogaja. Ne vladne organizacije eh, in druge organizacije civilne družbe pa štejejo na stotine svojih pripadnikov, ki so v zaporih brez vsakršne uradne obtožnice. Potreba po dialogu je torej nujna ampak začnimo že enkrat prehajati od besed dejanjem, začnimo držati obljube, postavimo neke pogoje, recimo, da je treba v treh ali šestih mesecih doseči določene rezultate in upam, da bomo v prihodnje lahko poročali tudi o pozitivnem razvoju dogodkov. Hvala. Najlepša hvala, sedaj pa v imenu političnih skupin najprej gospod Štjasni v imenu ljudske stranke. Hvala, predsedujoči. Pozdravljam korake, ki vodijo v politični reformi, eh, na podlagi katerih je tudi opozicija pridobila nekaj sedežev v parlamentu. Politične stranke in ljudstvo Džibutija so pokazali svojo predanost lepši bodočnosti svoje države, s tem, da so se v velikem številu odzvali na volitve. Vendar sem vseeno zaskrbljen zaradi tekoče situacije v Džibutiju, čeprav ima ta država ključen položaj v boju proti terorizmu v tej regiji. Pri tem pa vseeno močno zatira pripadnike politične opozicije in veliko jih je, ki so v zaporih. Močno obsojam tudi eh, nasilje, spolno nasilje proti ženskam. Vlada mora preprečiti eh, ta obžalovanja vredna deljanja in ustrezno kaznovati storilce. Džibuti mora dejansko izkazati svojo predanost demokratičnemu razvoju in državo pripeljati naprej v tem procesu, če ne okrepi vezi z Evropsko unijo. Hvala. Najlepša hvala. Sedaj pa dajem besedo gospe Krecu. Hvala, predsedujoči. Situacija v Džibutiju je res zelo zaskrbljujoča. Čeprav je opozicija pridobila nekaj več sedežev v parlamentu v februarju letos, ko smo vsi upali, da to pomeni novo priložnost za razvoj demokracije v državi, po izvolitvi predsednika z veliko večino v letu 2005, smo vseeno zaskrbljeni zaradi navedb o goljufivih rezultatih, ki so bili objavljeni po volitvah. Pomembno bi bilo eh, uveljavljati še nadalje nadzor volitev strani regionalnih organizacij in pomembno je tudi javno spregovoriti o teh zadevah. Tudi Evropska unija je stalno prisotna v Džibutiju in kot taka ima tudi dožnost, da svoje partnerstvo uporabi ne le za boj proti terorizmu in piratstvu, boriti se moramo tudi proti nepismenosti, skrajnežem, neizobraženosti. In to je prednost za vse avtoritarne režime. Najlepša hvala v imenu skupine EKR, gospod Črnecki, minuto imate na voljo gospod predsedujoči, nismo edini, ki si tukaj kot politična skupina prizadevamo za boljšo prihodnost Džibutija. Kritično stanje v tej državi je dejstvo in že večkrat smo upozarjali, da je treba v zvezi s tem storiti kaj. Pred nekaj leti smo jim celo podelili nagrado Saharova revolucije se ponavadi eh, zgodijo ravno takrat, ko se zadeve začnejo že drugače izboljševati, pravijo. In eh, situacija v Džibutiju se je nekoliko popravila, vendar še vedno ostaja veliko nerešenih vprašanj, še zlasti nasilje proti oporečnikom in proti ženskam. To je treba ostro obsoditi. Moramo pa opaziti tudi pozitivne spremembe, kadar do njih pride. Mislim, da bi ta rezolucija morala jasno pokazati oblastem v tej državi, da podpiramo demokracijo. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Paška v skupini e FD. Hvala lepa za besedo vsi sistemi, ki imajo na oblasti eno samo stranko in se morajo razviti v večstrankarske sisteme, se soočajo s težavami. Zaenkrat je vlada v Džibutiju še vedno zasnovana na eni sami stranki in ta se seveda noče odpovedati svoji oblasti na podlagi volje ljudstva. E, to pa seveda vpliva tudi na splošno situacijo v afriškem rogu politične strukture, ki tam obstajajo, se še vedno upirajo razvoju proti pluralistični demokraciji. Zatiranje pripadnikov opozicije in civilne družbe se še vedno nadaljuje in to je treba ustaviti. Ustaviti je treba tudi nasilje proti novinarjem ter zagotoviti vladavino prava. Moramo poskusiti doseči napredek z učinkovitim posredovanjem med vlado in opozicijo ter s tem vzpostaviti novo kakovost dialoga in odnosov, ki naj izhajajo iz strpnosti na mesto iz nasilja. Mar si kaj se uh, financira strani Evropske unije, Združenih držav in Japonske in to bi lahko izkoristili kot vzvod. Najlepša hvala. Naslednji na seznamu je gospod Obermajer za minuto. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Iz kolonije do, oziroma pot iz kolonije do demokratične države je res težavna, ampak to še ne pomeni, da je treba trpeti kršitve človekovih pravic po tekočem traku, kot se zdaj že kar nekaj časa dogajajo. Masovne aretacije, nasilno zatiranje demonstracij, zatiranje žensk, vse to se dogaja. Evropska unija želi nameniti 40 milijonov evrov v naprave za razsoljevanje vode v tej državi in pri tem nekako želi, ne želi um, opaziti kršitev človekovih pravic. Tudi piratstvo se tam dogaja. To je pomembno, ampak morda celo bolj pomembno, ker eh, želi ohraniti vse trgovske poti, ki vodijo skozi to regijo. To pa ne pomeni, da bi morali trpeti te kršitve človekovih pravic. Morali bi takoj pritisniti na Džibuti, da preneha z ukrepi zoper opozicijo in da omogoči poštene in svobodne volitve. Hvala. Najlepša hvala. Gospa Esaja, za minuto. Toksi arvoisa puhemies. Najlepša hvala, gospod predsedujoči stanje demokracije v Džibutiju je zelo slabo. Tam ni neodvisnih medijev, kršitve novinarjev in pa človekove pravice se nenehno kršijo. Vodja opozicije so nenehni nevarnosti. Nevarnosti, da jih bodo zaprli ali pretepli. Šest tisoč političnih zapornikov je v džibutskih zaporih. Od volitev februarja je bilo areteranih ogromno ljudi, 90 ljudi pa je v protestih po volitvah tudi umrlo. Od leta 2000 naprej smo v tej državi namili približno 50 milijonov evrov pomoči. Ampak Džibuti potrebuje tudi drugo pomoč od drugih držav. Treba tudi zagotoviti, da bo ta denar namenjen demokratizaciji države in da se izboljša stanje na področju človekovih pravic. Hvala. Najlepša hvala. Naslednji je gospod Mirski za minuto. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. To je resolucija, v kateri obravnavamo stanje v Džibutiju. In to je veliko delo, ki so ga upravili kolegi v Evropskem parlamentu. Ne bom dodajal razlogov, zakaj je ta resolucija potrebna. Ampak treba je povedati, gospod Gueleh, res hud diktator. Tej državi je treba nameniti več pomoči kot pa zdaj. Hkrati lahko vidimo, da se v Džibutiju dogajajo hude kršitve človekovih pravic in pa tudi kazniva dejanja. Evropski parlament ne bi smel zgolj obsojati teh zadev, ampak bi moral uporabiti vse metode, vse načine, ki jih lahko, tudi finančne, da bi to tragično situacijo v Džibutiju spremenili. Hvala. Najlepša hvala. Zdaj pa besedo dobijo gospod Lisek za minuto, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, spoštovani gospod komisar. Džibuti lahko morda tudi pohvalimo, ker nam pomaga pri težavah, ki jih imamo s pirati v tej regiji. Tudi zato, ker gosti naše uh, vojake, francoske vojake, pa tudi ameriške in japonske vojake v svoji državi. Prav tako pomaga stabilizirati celotno politično situacijo v afriškem rogu. Lahko jo tudi pohvalimo, ker smo v Džibutiju opazili določene poskuse uvajanja demokracije. Ampak videli smo tudi, kaj se je zgodilo po volitvah letos. Vse aretacije, vse napade na opozicijske predstavnike, na novinarje, na predstavnike nevladnih organizacij, še posebej slednje je zelo uh, eh, obsojena vredno. To bi res morali obsoditi z krepkimi besedami. Morali bi pozvati visoko predstavnico za zunanje in varnostne zadeve, da pošlje jasno sporočilo, da Evropska unija to vrstnih praks ne bo trpela. Mi pričakujemo, da bo predsednik Džibutija poskrbel za demokracijo v svoji državi. Hvala. Najlepša hvala, zdaj pa gospod Kelly za minuto. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Poročevalec je podal res dober uh, povzetek stvari, ki se dogaja v Džibuti v zadnjih šestih mesecih. Lahko bi tudi evropske državljane vprašali, ki Džibuti sploh leži in prepričan sem, da velika večina od njih sploh ne bi vedela, ki te država je, ne bi znali na njo pokazati na zemljevidu. To je težava majhnih držav. E, po drugi strani pa je zelo zanimivo, zakaj velike države Džibuti tako zanima. Zaradi določenih interesov te interese je treba zaščititi. Po februarskih volitvah v tej državi smo opazili veliko nasilja in proti temu bi se morali boriti. Obstajajo tudi številne težave na področju človekovih pravic v tej državi in prepričan sem, da bi morali na Džibuti bolj pritisniti, sploh ko gre za kršitve pravic žensk in ko gre za pravice političnih zapornikov. Hvala. Najlepša hvala, gospod Farabela, za minuto monsieur le président monsieur le commissaire chers collègues voilà predsedujoči kolegice in kolegi bistveno je da organi oblasti v Džibutiju storijo kar je potrebno da preprečijo zatiranje človekovih pravic civilne družbe ter svobode govora in tiska Po februarju 2013, torej po volitvah, smo pričakovali, da bo prišlo do napredka, vendar se napadi in grožnje ter zatiranje vseh drugače misleče še nadalje nadaljujejo, predvsem gre za zatiranje eh, eh, političnih nasprotnikov, da o ženskah sploh ne govorimo. Treba je tudi poslati opazovalne misije, da bomo ugotovili, kakšna so dejanska dejstva, ker glede na to, da ni svobode tiska, ne moremo niti preveriti, ali so bili rezultati, ki so bili objavljeni, dejansko resnični. Korhola, Asun. Najlepša hvala. Gospa Korhola, naslednja. Najlepša hvala, gospod predsedajoči. Džibuti ima pri boju zoper piratstvo in terorizem ključno vlogo, ko gre za boj na, na področju afriškega roga. Džibuti se je zdaj znašel v zelo hudi politični krizi. Veliko je političnih zapornikov, njihovo stanje pa je zelo slabo. Prav tako nimamo na voljo dovolj zanesljivih podatkov o dogajanju v tej državi. Združeni narodi so poročali, da je lani 180 tisoč ljudi v tej državi bilo potrebnih eh, humanitarne pomoči. Nasilje v tej državi se odraža v različnih oblikah pohabljanja, potem spolni zločini, posilstva. Vse to bo imelo hude in dolgotrajne posledice na eh, psihično in fizično zdravje ljudi, še posebej žensk v tej državi treba je zagotoviti, da bo Džibuti spoštoval človekove pravice in pa načela demokracije. Hvala. Najlepša hvala. Gospod Han, gospod komisar Han, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, spoštovane poslanke in poslanci Evropskega parlamenta. Džibuti je pomemben partner Evropske unije. Je center stabilnosti v tej zelo nemirni regiji v afriškem rogu konstruktivno sodelovanje Džibutija z mednarodno skupnostjo v boju proti piratstvu v tem delu Indijskega eh, oceana je zelo pomembno. Eh, Džibuti gosti kar dve misiji, vojaške misiji eh, Evropske unije na tem področju. Zato je naš ključni partner, ne samo pri boju zoper terorizem, ampak tudi pri zagotavljanju preskrbe z vodo in s hrano v tej regiji. Džibuti je zavzel počasen in previden pristop, ko gre za politične reforme na poti k demokraciji. V tem sklopu so se tudi odvile volitve februarja leta 2013. Ko se je združena opozicija odločila, da bo sodelovala na parlamentarnih volitvah letos, smo mi to pozdravili. Prav tako smo pozdravili miren način, na katerega so bile volitve izpeljane. Vseeno pa je bila podpredsednica komisije oziroma visoka predstavnica zelo zaskrbljena zaradi dogajanja po volitvah, zaradi prirejanja glasov in zaradi obnašanja oblasti do predstavnikov opozicije. Pripričana je, da bi moral Džibuti storiti korak naprej k odpiranju političnega prostora, zagotavljanju demokracije, kateri je tako prišlo do stabilnosti v tej državi. To bi bilo tudi skladno z izjavo Džibutija, v kateri se sklicuje na demokratična načela in kjer omenja, da so vsa demokratična načela in načela spoštovanja človekovih temeljnih pravic uh, eh, upeta v njihovo delovanje. Zdaj so predstavniki vlade in opozicije oznanili, da se dialog med njimi začenja in upam, da bo lahko to spravili na pravi tir. Visoka predstavnica poziva tako predstavnike džibutske vlade kot tudi opozicije, da začnejo s tem dialogom in da se nehajo sa ta, eh, da se neha nasilje. Hkrati poziva, da se v ta dialog uplete tudi predstavnike civilne družbe in nevladnih organizacij, kajti to je prava pot naprej treba je zagotoviti, da se bo kar se da hitro doseglo nacionalno soglasje, nacionalni konsens in da bo v to regijo prišel mer. Džibuti potrebuje mer in stabilnost, ampak mer je treba doseči ob upoštevanju načel pravne države oziroma vladavine prava in vseh demokratičnih načel. Evropska unija je pripravljena podpreti ta proces in hkrati smo pripravljeni tudi sodelovati vsemi v Džibutiju, tako da bi lahko dosegli vse zadane cilje. Hvala, gospod predsedujoči. Najlepša hvala. Šest predlogov resolucij imamo pred nami. Glasovali bomo v končanih razpravah. Zdaj pa gremo na točko o Nigeriji.